Ja, it is. Ladies and gentlemen. Gospe in gospodje. Časa imamo zelo malo na voljo, tako da vas prosim, če lahko zasedete svoje mesta. Toplo vas pozdravljam tukaj na prvem sestanku novega odbora za zaposlovanje, odbor Empel. Sama predsedujem zato, ker sem zadnja, ki ostajam še od eh, prejšnjega predsedstva odbora Empel. Edina sem, ki je preživela volitve. Ne, ne, hecam se. Veliko članov ni niti kandidiralo. Tako da želim začeti voditi ta sestanek in upam, da vam bo všeč. Najprej naj vam povem, da lahko govorite in poslušate vse jezike na tem sestanku, razen gelščine. In druga informacija je, da Glede na to, da imamo polnopravne člane, imamo tudi nadomestne člane, tako da dovolite, da predstavim nekatere, ki niso stalni namestniki in sicer za SND, majoraj Linov, nadomešča gospoda Fuxlanga, za Renew Europe, gospod Val Brown nadomešča gospod Wolfri, tudi za Renew Europe gospod Donac, nadomešča gospod Maksovo, potem gospa Mazurek nadomešča gospod Nikolo Sonova in za Torej, nakos, gospod Nakos no, nadomeša Olega Nakos. Poglejmo si prisotnost, sklepčnost imamo. In začenjamo s sestankom, tako da lahko sestavimo predsedstvo za novi odbor EMPL. Namen je, da izvolimo predsedujočega in torej predsednika in podpredsednike. In sicer v skladu s pravilom 2.1.3 poslovnika. Najprej izvolimo predsednika, potem pa podpredsednike. Sklepčni smo, tako da začenjam s tem, da vas prosim za imenovanja oziroma za nominacije za predsednika. Želi kdo koga imenovati oziroma nominirati? Gospa Rafalska. E. Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, v imenu EKR priporočam gospod Beato Šidvo za predsednico odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, odbor EMPL. Kot podpredsednica Polske in predsednica odbora za socialne zadeve je izvedla celo vrsto družbenih reform, ki so bistveno spremenile razmere vsega, za naše državljane. Tu je šlo za reforme na trgu dela, družinske politike in druge družbene in socialne zadeve. Pokazala je, kako je možno omejiti količino socialnih težav na učinkovit način. Gospa Beata Širvo tudi razume in pozna vprašanje socialnega dialoga. Ključena je bila v socialni dialog s sindikati, z organizacijami delodajalcev, ki zastopa, zastopala je tudi vlado v tripartitnem dialogu. Kar pomeni, da res razume ta dialog. in da je učinkovit dialog osrednjega pomena pri reševanju političnih problemov. Tako da prosim poslance naj podprejo to nominacijo, to imenovanje zelo izkušene političarke, ki je bila vključena v reševanje številnih socialnih vprašanj v njeni dolgoletni karieri, karieri. Prosim, spremite to imenovanje. Dobro, moje vprašanje glede kandidatke, torej vprašanje za kandidatko, ali spremate to imenovanje? Šanovna pani prevodnica, šanovni panjstvo, tako veliko. Gospe in gospodje, ja, strinjam se s tem imenovanjem, s tem predlogom. Dovolite, da povem tudi nekaj besed o sebi, saj me verjetno veliko od vas ne pozna. Torej, če lahko, bom zelo hvaležna za to. Ja, izvolite. Hvala lepa. Veliko čast mi je, da sem nominirana za predsednico tega odbora, ki se mi zdi najpomembnejši v tem Evropskem parlamentu. Govorim tudi iz izkušenj, saj sem delovala kot polska premijejka in podpredsednica vlade več let. Veliko stvari je treba še izvesti in nadaljevati z izvajanjem nekaterih politik. Pri našem delu moramo misliti predvsem na voljo za doseganje konsenza, kako lahko najbolje dosežemo skupne rešitve za tiste, ki so nam podarili svoje glasove in nam dali mandat za zastopanje naših državljanov. V svojem delu sem se ukvarjala predvsem z reševanjem socialnih vprašanj v polski vladi. Bila sem tudi soavtorica socialnega programa, ki je bil izveden z velikim uspehom. Gospa Rafalska me je nominirala in z njo sem veliko sodelovala. Skupaj smo uspeli izvesti in uvesti v prakso te odlične izkušnje, ki so jih drugi v Evropi sprijeli z navdušenjem. Naši rezultati na evropskih volitvah to še potrjujejo. Kar pa je najpomembnejše je, da smo se uspeli znebiti revščine na polskem. Znižali smo raven brezposelnosti na polskem na zelo nizko raven. Zaradi teh projektov je veliko družbenih skupin dobilo podporo in zdaj živijo bolje. V času gospodarskega pre preoblikovanja Poljske smo pri nas čutili veliko težav. Zato je prišlo do sistemskih sprememb in zato je zdaj Poljska v čisto drugačnem položaju. Kot regija smo čutili, socialno obremenjenost in če ste politik na socialnem področju, vas to še dodatno prisedane. Kot predsednica tega odbora bi bila to velika čas za me in prosim vas za podporo. Izjavljam, da sem pripravljena na dialog s vsemi člani odbora vseh političnih skupin, saj verjamem, da bi zlasti v tem odboru morali biti za vzgled, namreč pokazati moramo, da lahko skupaj presežemo politične razlike. Hvala. Hvala lepa. Zato, da bi lahko bili izvoljeni za predsednico, mora biti kandidat ali kandidatka članica in izpolniti mora tudi izjavo o finančnih interesih in izjavo o kodeksu ustreznega vedenja, kar pomeni, da ste upravičeni za nominacijo. Imamo pa še eno pripombo glede na domestnih članov Sara Skitedal, nadomešča na Marija Walsh v imenu ELS. Zdaj smo uredili formalnosti, kar pomeni, da se lahko lotimo volit. Gospa Bižov. Hvala lepa, predsedujoča. V imenu naše politične skupine SND prosim za tajno glasovanje. Uh, so, if... Dobro. Gospod Kasa. Uh, Hvala, predsedujoči tukaj velja sistem don't. Mi smo za don'tov sistem, saj če se ne bomo držali dogovora, ki nam ga je zagotovil don'tov sistem, lahko zaidemo v velike težave, ne samo v tem odboru, ampak tudi drugih. Tako da ne razumem tega zaprosila za tajno glasovanje skupine SND, če imamo samo eno kandidatko, ki je tudi v skladu z dogovorom po Dontovem sistemu. Mislim, da nima smisla, da bi imeli tajno glasovanje, saj nimamo ničesar skrivati. Menim, da bi morali glasovati javno, da našim državljanom pokažemo, da se držimo sistema o katerem smo se dogovorili. Če tega ne bomo naredili, mislim, da ne pošljemo dobrega sporočila našim državljanom. Hvala. Gospod Pislaro, izvolite. Um, ja, hvala lepa. Mislim, da je bil gospod Dont genijalen matematik, ampak tukaj nismo zaradi matematičnih izračunov, ampak zaradi glasov ki so bili izračunani. In tu ne gre toliko za to, da ne omogočimo glasovanje za enega kandidata ali drugega, ampak gre samo za izbiro postopka. Ne gre za to, da želimo kaj skrivati. Tako da podpiram predlog skupine SND za tajno glasovanje. Ja, hvala lepa. 11 eh, članov odbora je dovolj torej pet odstotkov članov odbora je dovolj za tajno glasovanje, tako da zdaj lahko rečem, da je za to, da lahko pri tem glasujete tudi tako, da se vzdržite, ampak tega ne bomo šteli. Če ste za, pritisnite na zeleni gumb, če ste proti, rdeči gumb. Tako da glasujemo. Glasovanje je odprto. Okay, and there are t there are t there are three too many EPP members vote. Trije člani, trije poslanci LS glasujejo preveč. Zdaj glasujemo o kandidatih. Če ste za kandidatko, pritisnite na zeleni gumb. Če ste proti kandidatki, pritisnite na rdeči gumb. Konec glasovanja. in zdaj je 21 glasov za, 27 proti in dva glasova vzdržana. Vzdržani glasovi ne štejejo, vendar kandidatka ni izvoljena. Zato predlagam, da prekinjamo ta sestanek do nadaljnega. Gospod Kasa, kaj pomeni do nadaljnega? Do nadaljnega pomeni do naslednjega tedna, ko bomo poskusili najti rešitev za ta res edinstven problem. Ja, moj predlog je, da prekinemo sestanek in prosimo sekretarjat naj najde nov časovni okvir oziroma nov termin za ta sestanek. Se strinjate s tem predlogom? Video potem prekinjamo sestankom. Hvala.